razprava o pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom. Meri bomo izjavo komisije. Pozdravljam komisarja Almunjo. Prisrčno dobrodošli. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedoči, spoštovane poslanke in poslanci. V imenu komisije bom navedel razloge, zakaj moramo ukrepiti naše sodelovanje z Vietnamom, 90 milijonov prebivalcev ima, to je tretja največja država ASEANA. 60 odstotkov dinamičnega prebivalstva je mlajših od 50 let in ta država, Vietnam, se razvija zelo dobro. Zgodba uspehov je politične in ekonomske reforme so se začele leta 86 in državo so spremenile iz ene najrevnejših držav v državo srednjega razreda v četrt stoletja zagotovljeno rast imajo, poprečno nekaj počet 6 odstotkov v obdobju 2008 do 2012. In lani je Vietnam, kar se tiče izmenjave z EU, prvič prehitev Indonezijo. Postal je četrti najpomembnejši partner ASEAN za Singapur in Malezijo in Tajsko. 90 odstotkov prihodne RSTI bo ustvarjene izven Evrope do leta 2020. Veliko v azijski tihomorski regiji. Azija je ena najhitreje rastočih področji na svetu. Za nas v Evropski uniji je logično, da skušamo bolje sodelovati z Azijo, tudi z Vietnamom. Zato moramo uporabiti sodelovanje, da izkoristimo to za rast pri nas. To je tudi načrt za oživitev gospodarstva. To je temelj za končni cilj dosege sporozuma s celotno regijo. Zajeli bomo storitve, poleg blaga, javne naročila, trajnostni razvoj in zakonodajni okvir v sporozumu z Vietnamom. Pogajanja ki so že bila zaključena, kažejo, da bomo imeli jasno povezavo med političnimi in gospodarskimi določbami. Sporozum bo dovoljeval Vietnamu, da nadgradi reforme, ki jih je začel, ko je stopil v STO, kar se tiče javnih posvetovanj. To bo naredilo sistem bolj učinkovit in bo naslovilo prave ekonomske potrebe. Vietnam ima tudi cel niz novih sporozumov. Gre za širša pogajanja v okviru ASEAN in čez tihomorskega partnerstva. Komisar de Gucht je bil 17. marca v Hanoju, kjer se je sestal s trgovinskim ministrom Vietnama. Ogledala ste si trenutno stanje, kde je pogajan in opoti naprej. Komisija upa, da bomo kmalo zaključili ta pogajanja, idealno pred koncem mandata komisije, do konca oktobra, tako da bosta EU in Vietnam požela sadove tega, kar se da hitro in pospešila gospodarsko rast. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za to resolucijo, ki pošilja jasno dosledno sporočilo našim partnerjem, kar se tiče teh pogajanj. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, komisar. Sedaj pa gospod Kaspari. Spoštovani predsedoči Karas, kolegice in kolegi. Kako pomembno je sodelovanje v mednarodni trgovini, ko gre za zaposlovanje in rast, vidimo predvsem v regiji ASEAN. Države so se v zadnjem desetletju odprle za trgovino, sodelujejo pri globalizaciji in to je eden od vzrokov, zakaj je gospodarski razvoj v tej regiji tako močan. Pogajanja sedaj tečejo že kar nekaj let. Pogajalski mandat je bil takrat že zelo intenziven in tudi naše stališče Evropskega parlamenta je bilo upoštevano. Danes to resolucijo pa želimo povedati, da želimo do konca pogajanj navesti prednostne naloge, na katere mora paziti komisija in to želimo z današnjo razpravo tudi javno predstaviti. Ta pogajanja, kot tudi vsa druga trgovinska pogajanja, morajo biti vodena kar se da pregledno. Vsebinsko. Po eni strani moramo zagotoviti, da bo Vietnam kratko in srednjeročno doživel tak napredek, da mu bomo mi tudi pomagali. Zagotoviti pa moramo, da bodo vse izjeme in prehodni roki se nekoč tudi iztekli. Mislim, da je to pomembno za parlament, da bi te asimetrije čim prej odstranili da moramo povedati, da se bo to enkrat končalo in da to dolgoročno nima prihodnosti. Ne moramo imeti asimetričnih določb po tem sporozumu. Drugič, Vietnam je še vedno država, kjer še vedno ni pravna država tako močna kot v Evropski uniji. Z Vietnamom imamo dober primer sporozuma, kjer potrebujemo varstvo investicij in kjer moramo zagotoviti, da bodo investitorji iz Evropske unije v Vietnamu zaščiteni pred kršitvami, da bo zagotovljeno zagotovljen takšen okvir kot v Evropski uniji in da bodo investitorji imeli spodbude, da stopijo na ta trg, da bodo zaščiteni pred poljubnimi odločitvami in da bodo zaščiteni pred političnim vplivanjem na odločitve sodišč, da bodo torej imeli zaščito, kar se tiče investiranja. Zelo bi bil hvaležen, če bi vsi kolegi se danes pri glasovanju ustrezno odločili in glasovali tako, kot je treba. Imeli smo zelo ambiciozen cilj, da bi leta zaključili ta pogajanja. Dobro bi bilo, če bi Evropska komisija tudi v naslednjih tednih in mesecih se resnično lotila tega vprašanja. Hvaležen sem, da imamo gospoda Langna, predsednika delegacije EU ASEAN, z nami, ki je intenzivno spremljal ta pogajanja. Zato si želim, da bi se lahko na začetku naslednjega sklica parlamenta veselili dokončanja teh pogajanj. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa kolega Bernd Lange. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Da, tudi mi smo mnenja, da trgovanje krepi trajnostni razvoj in zato podpiramo pogajanja z Vietnamom, pogajanja z državo, ki gotovo s tem želi izboljšati standard življenja svojih ljudi. Zato se nam zdi sedem prednostnih nalog pri pogajanjih nekaj, kar obljublja veliko, vendar pa moramo zagotoviti poštene pogoje in tukaj so tri področja še prav posebno pomembna. Najprej gre za zaščito dobrega počutja živali in spoštovanja mednarodnih standardov za varstvo živali, kot je CITES, da ne bo trgovanja z redkimi vrstami, potem gre tudi za odeležbo civilne družbe v tem postopku. In tretjič gre tudi za vprašanje, seveda, kako bomo lahko zagotovili, da bodo temeljni okoljski socialni standardi in spoštovanje delavcev izpolnjeni, še prav posebno pri poslovanju podjetij v Vietnamu. Tako da bomo imeli torej večjo obvezo po trajnostnem razvoju. To moramo zagotoviti. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa. Gospod Rinaldi, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedojoči. Tukaj imamo kar nekaj raznovrstnih kritičnih točk, ki jih moramo izreči, kar se pogajanj tiče. Tako kot pri ostalih pogajanjih, gre tukaj za storitve, za javna naročila in za druge zadeve. In tukaj bi rad poskrbel za to, da ta prostotrgovinski sporazum ne bi vodil do tega, da naprimer ne bi mogli zaščititi generičnih proizvodov in bi tako škodovali prebivalstvo. Tukaj moramo pozvati komisijo naj ukrepa in imeti moramo jasno določbo, kar se tiče pravil o poreklu. Imamo pa eno večjih težav z Vietnamom. To je diktatura. To moramo jasno povedati. To je diktatura. Tam svobode izražanja ni. Zatirajo manjšine, budisti imajo težave. Krščansko-gorsko prebivalstvo ima tudi težave. Civilna družba nima veliko možnosti za izražanje. Blogerjem, na primer, sledijo in jih preganjajo. To je velika težava. Kako bo komisija ugradila ta sporazum klauzulo o človekovih pravicah, imeti moramo mehanizme za preverbo in imeti moramo možnost, da sporozum razveljavimo, če človekove pravice niso spoštovane. Kako naj zagotovimo vzajemno odprtje trgov, če pa pogoji niso izpolnjeni? To ne moremo kar tako zagotoviti, to moramo zagotoviti le, če bo prišlo do ustreznega napredka. Zato je ta sporozum še toliko pomembnejši. In zato se moramo tega lotiti. Imamo še druge diktature, kot je Singapur, vendar pa razlike obstajajo. Naslednji parlament bo moral podati bolj odločene zahteve na tem področju. Hvala lepa. Kolega Zahradil. Eh, Hvala lepa, predsedojoči. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija. bil sem poročevalec odboru INTA na to temo. To je bila za me velika čast iz dveh razlogov. Zato, ker je Vietnam država, ki se hitro razvija in dober trgovinski partner za Evropsko unijo. Drugi razlog pa je precej simboličen. Le malo to pozna vietnamska skupnost v moji državi na Češkem je relativno gledana največja vietnamska skupnost med vsemi 28 državami članicami. Tako da je to tudi razlog, zakaj sem z veseljem upravljal to nalogo. Kot poročevalec sem bil vesel, ko sem videl, da pogajanja tečejo dobro, da smo našli skupno podlago pri različnih vprašanjih. Upam, da bomo do konca letošnjega leta končali pogajanja v odboru INTA smo sprejeli, mislim, da uravnoteženo resolucijo, ki bi naj prispevala k uspešnemu zaključku pogajanj. Razčistili smo nekaj prednostnih nalog, naj jih izpostavim. Želimo si videti, da bi vse določbe, ki bodo v prostotrgovinskem sporozumu združljive z določbami STO. Želimo si ustrezen dostop do trga, ko bi odstranili večino carinskih in necarinskih uvir. Želimo si tudi, da bi obe strani spoštovali vzajemno zakonodajo, tudi kar se javnih storitev tiče, da bomo imeli poštena konkurenčna pravila za enako podlago za domače in tuje ponudnike storitev in podjetja. Prav tako moramo imeti odločne določbe glede preglednosti in reševanja sporov, zato da bomo zagotovili pravno gotovost in predvidljivost. Obe strani se morati, morata zavezati krepitvi intelektualnih pravic in fitosanitarnih standardov. In ne nazadnje, obe strani morata spodbujati spoštovanje mednarodnih standardov, kar se tiče eh, okoljskih dogovorov pravic delavcev. Hvala lepa komisiji za upravljeno delo, hvala lepa vsem kolegom, poročavcem v senci za konstruktivno sodelovanje. Upam, da bo plenarno zasedanje to resolucijo sprejelo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Murphy. Hvala lepa, predsedoči. To, ta resolucija pomeni poslovanje brez pravil za korporacije in tako želimo skleniti hiter prostotržinski sporozum z Vietnamom. Seveda imamo potem še nekaj o človekovih pravicah, o dostopu do zdravil, o starom počutju živali, o eh, odgovornosti podjetij tu in tam, vendar pa v bistvu gre za načrt za tako imenovano zajemno odpiranje trga in za to, da bomo zajamčili, citiram, pošteno konkurenco med evropskimi in vietnamskimi podjetji. Govorimo o tem, da moramo imeti mehanizem za reševanje sporov, da eh, moramo sodelovati pošteno in da moramo tudi se odločiti za to, da ne bomo gledali samo eh, v smeri dobička. Vendar pa sedaj vidimo, da so nekatera podjetja že dobila precejšnje projekte vrednosti več kot 2 milijard evrov. Tukaj ne gre za vzajemno partnerstvo. Vietnam tudi ni ratificiral nekaterih konvencij in tam še vedno izkoriščajo naprimer tudi del otrok. Hvala lepa. Jan. Hvala lepa. Gospod Bedar. Ja, meneer de voorzitter ik sta hier niet zo erg ver bij u vandaan. Hvala lepa, tukaj sem. Gospod predsedujoči, danes popovdne bomo glasovali o resoluciji na to temo, ali imamo dobro razvit dvostranski dialog. Človekove pravice morajo biti pomemben del evropske trgovinske politike. Zato bi rad povedal nekaj o položaju kristjanov v Vietnamu. O tem je že bilo govora. Nevladne organizacije vedno znova govorijo o neustreznih razmerah na tem področju. Vietnam je na 18. mestu na seznamu, ki so ga objavile. Pravice niso zagotovljene. Naprimer, novembra smo imeli kar nekaj določb, ki omejujejo izražanje verskih čustev. Najprej morajo dobiti dovoljenja, celo pri popravilu zgradb. In tukaj imamo cel niz takih pravil. Poskušajo tudi pregnati katolike z domov. Imeli so različne akcije v tej smeri in so preganjali katolike. Pozivam torej komisijo, da se zavzame za svobodo veroizpovedi v Vietnamu. Vietnamu sicer politiko na tem področju imajo, vendar pa potrebno je stvari izboljšati. Človekove pravice ne smejo biti samo na papirju, to se mora tudi v konkretno izvajati. Hvala lepa. Herr Prust. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Prust Frank. Yeah. Ja. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, gospod komisar. V zadnjih eh, letih je Azija postala velik partner, ampak eh, v Aziji vlada rast od 5-6 odstotkov medtem, ko Zahod peša. In Evropska unija je dolgo govorila o državah, kjer gospodarstvo hitro raste, ampak to so med tem postale v resnici močna gospodarstva in so postali naši močni partnerji. In včasih te sile podcenjujemo, sedaj pa moramo to napako odpraviti. Leta 2013 je bila rast v Vietnamu več kot pet odstotna in eh, to je kar znatna številka. Izkoristiti moramo priložnost za to, da eh, uvedemo dobre odnose s takšno državo. Imeli smo že šest krogov pogajanj za Vietnamom o prosti trgovini eh, med Evropsko unijo in Vietnamom. Mi, evropejci, bi morali paziti na to, da ščitimo interese naših podjetij. Pozorni moramo biti tudi na občutljive sektorje, hkrati pa moramo odpreti trge. Ta sporazum bo zlasti pozitiven za Evropsko unijo. Vietnam uvaža zlasti evropske proizvode, visoke tehnologije, naprimer. Pomembne pa so tudi inovativne tehnologije. Tukaj gre tudi za tehnološko znanje, ki predstavlja konkurenčno prednost Evropske unije. Zahvaljujoč temu znanju, bomo znova postavili na noge gospodarstva v Evropski uniji. To, da partnerstvo za Azijo moramo negovati in zauzeti se moramo za to, da bo Evropska unija konkurenčnejša mednarodno gledano. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Martin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam ta prosta trgovinska pogajanja. Toda Mislim, da mora iti tukaj za več kot za odprtje trgov. Zagotoviti moramo zato, da sporazum spodbuda, spodbuja rast in pa da odpravlja tudi težave, ki so v Vietnamu. Ne želim, da bi ta sporazum spodbujal um, zaseg zemlje v Vietnamu sa strani evropskih družb. ne smemo pozabiti tudi na poglavje človekovih pravic. Za mojo politično skupino bo to rdeča črta, kar se tiče zdravja živali. Mislim, da bi morali tudi to vključiti v sporazum z Vietnamom. Kajti položaj živali v Vietnamu je grozljiv. Imamo že sporazum z Korejo, ki to uraja in nekaj podobnega bi lahko uvedli tudi za Vietnam. In ob koncu, Vietnam je sicer pomemben, ampak naš cilj bi moral biti, da bi dosegli dogovor z ASEANom, ne samo z enim partnerjem. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa je na vrsti gospod Bilan. Hvala lepa. Večstranski sistem svobodne trgovine odraža potrebo po proste trgovini v mednarodnem kontekstu. To služi državljanom. Vietnam je zelo dinamično gospodarstvo, je tudi član skupine ASEAN in eh, dosega 8 odstotno rast letno. Zato upam, da bomo pogajanja do konca tega leta zaključili in upam, da bomo razširili sodelovanje za tem partnerjem. Povdariti pa bi morali tudi spodbujanje eh, proste konkurence tarifne in non-tarifne ovire trgovine bi morali odpraviti. Vietnam je država, kjer še vedno kršijo človekove pravice. Tega ne smemo pozabiti. Ko poglabljamo odnose med Vietnamom in Bruslom, moramo imeti tudi to pred očmi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Werner Langen, predsednik delegacije v ASEAN. Hvala lepa. Strinjam se s komisarjem, to Vietnam je zgodba o gospodarskem uspehu. Gospod Martin je dejal, raje sporazum za vsemi desetimi eh, članicami ASEAN, ampak tu je daleč od realnosti, kajti gospodarske in politične razlike so prevelike, da bi ta hip lahko upali na skupni sporazum. Pot je po mojem pravilna. Sedaj eh, se pogajamo z eh, nekaterimi državami. S sedmimi imamo tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Vprašanje je, ali so zajete vse države v tem eh, poročilu. Tukaj ni kaj dodati. Gospodarska svoboda in pa dobre gospodarski odnosi morajo biti povezani tudi s politično svobodo, z svobodo veroizpovedi. In to vedo partnerji v Vietnamu. In eh, jeseni smo zadnjikrat obisali to državo, torej to je jeseni leta 2013. In takrat sem se je s pogajalskimi partnerji pogovarjal, zelo intenzivno pogovarjal o tem in pravzaprav sem se začudil, kako je komunistična vlada do sedaj zavračala reforme brez poguma. In čudil sem se, da eh, zadnji eh, strankarski eh, partijski kongres zadev ni omogočil. Če rečete kajkoli proti režimu, potem eh, blogerje takoj zaprejo. In to ne gre skupaj. Zato mislim, da je prav, da parlament prosi komisijo, da se celovito pogaja. Upam, da bomo to zaključili ob koncu leta. To, da potem mora slediti še naslednja stopnja ki jo doživljamo v številnih eh, prostotrgovinskih sporazumih. In to je ratifikacije se strani 28 držav članic. Nič nam ne koristi, če bomo tukaj hiteli in če bodo potem države članice zaostajale za ratifikacijami. Veselim se pogajanj in Evropske komisiji želim veliko uspeha. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod i Kočet. Gospod predsedujoči, gospod komisar, od začetka pogajanj o tem prosto trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Vietnamom leta 2012 so bili sprejeti pomembni koraki za zaključek. In pozdravljam napredek, ki ga je dosegel Vietnam, kar se tiče človekovih pravic in pa pravic eh, delavcev. Upam, da bo ta sporazum pomemben korak v razširitvi njihovih pravic. Ne podarim, kako pomembno je, da vključimo tudi poglavje o trajnostnem razvoju. Za zavezujočimi klauzulami. Mislim, da bi to Eh, moralo biti tudi merilo eh, evropske proste trgovinske politike. Rdeče črte ne smijo eh, pomeniti, da je to nepremostljiv pogoj za sklenitev tega sporazuma. Kajti ta sporazum bo nesporno velika priložnost za obe strani na področju trgovinskih tokov, neposrednih investicij in tako naprej. Pomembno je, da vlagamo ukrepitev strateških odnosov med Evropsko unijo in regijo ASEAN. In upam, da bomo ta sporazum sprejeli. Hvala lepa, sedaj pa na vrsti gospod Keli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot tudi drugi govorniki, pozdravljam ta sporazum o proste trgovini med Evropsko unijo in Vietnamom oziroma pogajanje o sporazumu. Že smo sprejeli sporazum za Južno Ameriko, za Kanado, za Korejo in tako naprej. In eh, v redu je, da si prizadivamo za sporazum za Vietnamo. Vietnam moramo pohvaliti za velikanske napredke, ki ga je dosegel v preteklih letih kajti pred leti nismo slišali iz Vietnama nič drugega kot o vojni, sedaj pa so dosegli velikanski napredek. In trgovina med Evropsko unijo in Vietnamom že poteka leta 2012, je bila vredna 23 milijard evrov, 18 milijard evrov uvoza, na primer. In neposredna ulaganja so znašala več kot milijardo evrov. Torej, lahko eh, se te točke še nadaljujemo in predvsem lahko odpremo možnosti za našo industrijo, za naša podjetja, zato da bodo še več izvažala v Vietnam. Poleg tega bomo dali priložnosti našim ljudem, da bodo dobili eh, službe, delo na mesta in da bomo izšli iz krize, eh, ki smo jo priča že leta. Hkrati pa, kot so povedali tudi drugi govorniki, je pomembno, da Vietnam spoštuje človekove pravice. Ljudje morajo uživati politično svobodo eh, in pa svobodo izražanja, svobodo tiska. Upam, da nam bo uspelo doseči napredek. To je neverjetna priložnost za nas in te priložnosti ne bi smeli zamuditi. Upam, da bomo to uspešno zaključili pred koncem tega leta. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje nimamo nikogar, ki bi se javil k besedi v postopku KHDI, tako da bom dal besedo gospodu komisarju za sklepne besede. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki ste podali svoje prispevke v tej razpravi. Večina prispevkov je skladni s stališčami Evropske komisije. Namreč, da bi morali uh, ta sporazum zaključiti pred koncem tega leta in da bi bil ta sporazum izredno pozitiven iz različnih razlogov za obe strani. Delim vaše skrbi in strinjam se za vašimi pripombami. Prvič, vprašanje človekovih pravic. To je zelo pomembno. Pomembno je, da naše gospodarske trgovinski partnerji ščitijo človekove pravice in To je tudi tema o institucionalnem dialogu in pa tudi, eh, kar se tiče tega sporazuma. To bomo tudi zelo natančno spremljali, namreč zaščita človekovih pravic in pa uh, morebitno ogroženost človekovih pravic v tej državi. Kar pa se tiče pravic delavcev. Tudi to pokriva uh, poglavje o trajnostnem razvoju in pa trgovini. Uh, in sicer v sedanji fazi eh, besedila, o katerem se pogajamo. Naši pogajalci so se lahko strinjali o ostrem jeziku, kar se tiče standardov ILO, dosegli pa smo tudi napredek na področju višje ravni zaščite delavcev. Omenili ste tudi zaščito živali. Naprimer, Vietnam se je strinjal, da bo vključil ta vprašanja v besedilo. Vietnamu je ljubše, če to pokrivajo v poglavju o trajnostnem razvoju. To, da mi želimo to vključiti v eh, poglavje o fitosanitarnih ukrepih. Hvala lepa za vse vaše prispevke, hvala lepa za vaše komentarje. Upam, da bomo v prvih mesecih naslednjega sklica Evropskega parlamenta ko vas bo kom, da vas bo lahko Evropska komisija takrat obvestila o uspešnem zaključku teh pogajanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Ob koncu te razprave, spoštovane kolegice in kolegi, je odbor za trgovino uložil osnutek resolucije. Razprava je zaključena, glasovali pa bomo danes ob 12. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. In sicer je to kratka predstavitev poročila gospoda Petrleta in sicer o pogajanjih med Evropsko unijo.